zasedanja. Dobro je, da danes govorimo o dejstvu, da ta resolucija ni namenjena eni ali drugi stranki, ampak Ukrajincem in sprejeli smo jo skupaj. Najlepša hvala, kolega Koval. Naslednji je za eno minuto za skupino GUE NGL, kolega Količek. Pane predsedajci, milé kolegyně, vážení kolegové. Najlepša